tistim, ki so poslali elektronsko uh, poročilo in sicer o um, obisku uh, odbora eh, maja 2016 v Kelnu. Mislim, da nas ta zadeva še vedno zelo se uh, dotika, čeprav smo še v proračunskem uh, razpravah. V zadnjem trialogu smo dosegli uh, dogovor o. Uh, Eh, z proračunu za leto 2017 na to področje. Veste, koliko smo se eh, borili, da bi se povečali sredstva za programe. Eh, potem po zmanjšanju sredstev za Erasmus, uh, smo uh, nazaj pridobili 50 milijonov za, uh, in 500 milijonov več za uh, pobudo za mlade, glede na milijardo, ki se predvideva do leta 2020. In, uh, Zahtevali smo zgornjo mejo za Edin Trik, ki je še vedno pre, uh, nizek za vse nove politike, tudi na našem področju. Edina stvar, ki jo do sedaj vemo, in kjer smo dobi, je, da smo dobili 3 eh, milijone več za multimedije dejavnosti, za zlati za Euromed Plus, kjer eh, še nimamo eh, dodatnih informacij. In čeprav smo dobili uh, dodaten milijon za uh, kulturno dediščino, program na to temo, ampak moramo ugotoviti, uh, kako se bodo ta sredstva razporedila. V vsakem primeru obstaja proračunska vrstica namenjena točno temu namenu. Toliko so uh, imam informacije. Mogoče še kdo od poročevalcev v senci želi uh, dodati kaj? Sabin. Čisto na kratko, kar se tiče informacij. Mislim, da moramo odboru jasno povedati, da je to, kar se tiče zniževanja sredstev za Erasmus, to je bilo v medijih, da je to poskrbelo za veliko prestrašenost. Just a moment, there is some problem. Äh, Lisa war da die Übersetzung, ne? Oder? Ja. Can you give me yours? Okay. okay. Sorry. Can you repeat? Uh, ich wollte, ich wollte nur. Lahko ponovite, prosim? Da, torej, samo pripomba, da obžalujem, da je zaradi novinarske race prišlo do razburjenja v odboru. Nikoli nismo govorili o zniževanju sredstev za Erasmus, temveč povečevanje sredstev kar smo zahtevali že mi in kar bi naj podprle države članice. Mislim, da bi morali opozoriti na to, za tiste, ki še ne veste, da je to res bila novinarska raca. To ni bilo resno poročanje. No, no, me, detto, ker... Strenjam se, rekla sem, da Sabin Razložila sem, da glede na povečanje, ki je komisija napovedala, pa od teh 200 milijonov se je vedelo, da bo dejansko to samo 100, potem je pa bilo pravzaprav 50. Toško, take informacije, tak, tok informacij ima, ima, niso vse formalne. Uh, Potem pa nadaljujemo z temo našega eh, sestanka. Danes eh, bomo govorili o predlogih eh, sprememb. Pomem, za pomembno direktivo gre za pregled direktive o medijskih storitev, poročevalki Grajan in Kamervert. Ima, dobili smo uh, eh, 950 predlogov sprememb ki smo od 13. do 13. oktobra. Poročevalci, uh, poročevalci v senci in drugi uh, so imeli možnost že razpravljati o teh uh, predlogih sprememb. Nekateri med njimi so Eh, zelo podobni, gredo v isto smer, drugi so pa zelo drugačni. To pomeni, da boste imeli poročevalki veliko dela z poročevalci v senci. Um, cilj je, da bi organizirali različna srečanja, eh, čim več, eh, da bi prišli do kompromisov. Prvi tak bo naslednji teden, 29. novembra prvi tak sestanek. Eh, potem pa eh, vemo tudi, da eh, delajo odbori, ki mora pripraviti mnenja, IMKO 5. decembra, Jurje Nevi do 12. januarja in Libe do 13. januarja. Zaradi tega bomo morali mnenje Libe, ki je zadnje, tudi upoštevati še predno, predno seveda oziroma šele potem lahko organiziramo končno glasovanje v našem odboru, eh, ki pa bo 28. februarja naslednje leto. Pripričana sem, da eh, bo sodelovanje zelo tesno eh, v dobrem duhu, imamo razlike v mnenjih, ampak upam, da bodo vsi vključeni naredili vse, kar lahko, da dosežemo uravnoteženo končno besedilo in da bomo odprti za predloge. Vse, kar je v naši moči, bomo naredili, kot smo že rekli, da dosežemo dogovor že v prvem mnenju med eh, maltežanskim predsedstvom. In Eh, ta bo pa prevzel svoj splošni pristop do 23. maja 2017. Ne se zahvali, zahvalim Stefani in drugim, ki so dneve, če ne mogoče še kakšno noč, delali na tem, da eh, pripravijo splošen pregled, da eh, preverijo sprejemljivost predlogov sprememb tudi za pravnega vidika. Ni bilo lahko. Upam, da bomo eh, pravočasno dosegli tudi ta cilj. Sedaj pa bi takoj dala besedo obima poročevalkama, s potem eh, poročevalcem v senci in tistim poznajem, ki se želijo eh, javiti za besedo sprva, potem Petra. Zvoli. Hvala lepa. Ja, dogovorili smo se, Dogovorili so se, da bom jaz začela, Zabina pa bo potem dopolnila. Torej, dejali ste že, zelo veliko predlogov sprememb imamo, takšnega debelega svežnja tukaj ne poznamo, to poznamo iz Libe, Imko, ne pa iz odbora za kulturo. Vseeno, to kaže, da vlada za to zakonodajo veliko zanimanja v parlamentu. 950 predlogov sprememb pa še dodatni predlogi, ki smo jih podali mi, to pomeni, da je več kot tisoč vse skupaj. In 253 predlogov sprememb imamo glede uvodnih izjav in na tem mestu bi morda opozorila na to, da vsi tisti, ki ste že kdaj bili na trialogu glede zakonodajnih aktov, ugotovili, da uvodne izjave potem se nekako združijo na tehničnih sestankih. Torej, prosim, na teh tehničnih sestankih za to temo in sekretarjate že upozoril, prosim, da tisti, ki ste se trudili glede predlogu spremembe, glede vodnih izjav, ne boste žalostni na koncu, če ne bo vsakega stavka potem dejansko tudi v besedilu. Prav tako se bomo trudili, da bi že vnaprej poskušali predloge sprememb glede ovodnih izjav združiti v spremljive kompromise. Še prav posebno zato, ker si želimo imeti odločno stališče Evropskega parlamenta pri pogajanjih svetom, da ne bomo torej izgubili še več. Če bi bili preveč zmedeni pri vodnih izjavah, bi bilo to potem težko formulirati v besedilu na koncu in v trialogu. Vsebinsko želim spregovoriti o nekaterih točkah. Naj začnem samim pojmom audiovizualne storitve. Tukaj imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki bi raje ostali pri prvotni definiciji prejšnje direktive. Naj pa povem, da je razvoj pojma audiovizualnih storitev, še prav posebno, kar se tiče sodne prakse Evropskega sodišča in mi kot zakonodajalec, Evropski parlament, moramo to seveda upoštevati. Potem je še nekaj drugih želja, da bi razširili opredelitev in področje uporabe te direktive, da bi naprimer zajeli tudi algoritme, založniških odločitev in da bi tudi audiovizualne storitve, naprimer, bile umeščene na straneh Facebook. Želje so torej zelo razumljive, vendar pa mislim, da moramo paziti na koncu, da ne bi zaradi razširitve, opredelitve postali nezmerni biti moramo zmerni in se vprašati, kaj pa dejansko ta direktiva lahko stori in ali je ta direktiva pravi prostor, da bi vse težave, ki imajo pravka z digitalizacijo pri audiovizualnih storitvah tukaj reševali ali pa morda ne zahtevamo preveč od te direktive in bomo potem poželi več razočaranja in ne bomo razrešili težav. In seveda moramo paziti tudi na to, da bomo šli tako daleč, da bo ta direktiva tudi veljavna še čez nekaj let, da se ne bomo čez nekaj let spet morali tukaj poglabljati o, in pogovarjati o spremembah direktive, ker nam čas beži. Torej, potrebno je obdržati ravnovese med tem, kaj lahko direktiva prinese po eni strani, po drugi strani pa moramo poskušati jo narediti tako, da bo zdržala nekaj let, da bo usmerjena v prihodnost. In potem odnos z direktivo o trgovini. Čisto jasno moram povedati, da te direktive ne želimo postavljati pod vprašaj. Še prav posebno nekaj se tiče odgovornosti, upravljavcev platform. Mislim, da moramo tukaj še na tem in onem delu to razrešiti, kajti pri nekaterih predlogih sprememb lahko vidimo, da obstajajo pomisleki, da bi morda direktiva o e-trgovini na kakršenkoli način lahko bila izvodanjena. Prav tako si želimo ostrejšega ločevanja med video platformami in video na zahtevo, da bodo na primer te platforme, da upravljači platform nimajo popolne, naš, popolnega nadzora nad osebinami. In potem gre tudi za algoritme, kako bi organizirali to na taki platformi. Ali bi to bil lahko že indic za Eh, prepoznavanje vsebin v smeri direktive o e-trgovini. Poleg tega pa imamo potem tudi še nekatere predloge sprememb, ki želijo prav tako urediti področje live streamov. No, o tem se bomo morali še pogovoriti. Imamo kar nekaj predlogov sprememb, kar se tiče mm, dostopnosti To je iz sedmega odstavka, kot je bilo zaenkrat, ko smo mi podali ta predlog, vendar pa je, so potem nekateri predlogi še veliko bolj razdeljeni. Mislim, da moramo paziti, da bomo našli razumno srednjo pot, ki ne bo ponudnikov, od ponudnikov zahtevala preveč. Jasno pa mora biti, da je vsebina, ki se pričakuje ob točno določeni uri, tudi dostopno vsem, da je torej dostopno zagotovljena, da ni uvir. In tukaj se kažejo kompromisi, vstaja pa tudi zahteve, da bi kar se medijske kompetence tiče izobraževanja, tukaj poskušali v ta direktivo vključiti tudi to področje. Potem pa igre na srečo. Ali naj bi to bilo del direktive ali ne, tudi o tem bomo razpravljali na sestankih poročevalce v senci. Predlagali smo precejšno strukturno spremembo direktive o audiovizualnih storitvah in kar se tiče strukturnih sprememb, se zdi, da bomo to lahko dosegli. Vstaja tudi želja, da bi zaščito za otroke in mladostnike še povečali Prav tako pa imamo še cel niz predlogov sprememb, kar se tiče eh, oglaševanja in plasiranja proizvodov. Tukaj želimo imeti pravila za vse audiovizualne storitve platforme in za video na zahtevo. Tako mislim, da se bomo lahko dogovorili, vsaj tako občutek imam. Potem pa pri platformi za igre. Tukaj imamo težjo razpravo. Nekako se nam zdi, da bi ostali pri predlogu komisije, ki potem ne bi tako posegala v to uredbo in bi potem to postili za kodeks ravnanja. Bomo pa videli, ko se bomo odločali o tem, bomo verjetno morali potem če bomo dvomili poseči v zakonodaj držav članice, samo regulacija ne bo delovala. Odgovornost pri direktivi o e-trgovini, o tem sem že govorila, tu moramo premisliti, ali bi v uvodni izjavi morda še bolj jasno zapisali, da ne želimo ogrožati ali omejevati odgovornosti, ki izhaja iz direktive o e-trgovini. Prostovoljna izbira in samodejno sestavljanje vsebin, tukaj mora biti razlika in morda bi se na sestanku prčalce senci morali še pogovoriti, kako bi to lahko razumno uredili. Potem pa imamo velikansko področje in tukaj bo nekaj težav, ko gre za oglaševanje na splošno, gre za količinska pravila, najprej linearna televizija, Tu je zelo veliko predlogov sprememb, ki se želijo vrniti na 12 minut na uro. Prosim, da ne pozabite, da smo kot parlament že trikrat, na zadnje januarja ali februarja letos, kar se tiče Rikajo poročila o digitalnem skupnem trgu kjer smo želeli vključiti tudi to direktivo, da smo že trikrat v parlamentu z veliko večino sklenili, da želimo fleksibilizacijo količinskih pravil. Komisija je sledila tej želji. Ta želja ni bila samo strani parlamenta, temveč tudi strani držav članic. In sedaj ne vem, ali bo to pomagalo naši verodostojnosti, če bomo najprej dejali, želimo si prožnosti, potem pa bomo rekli, Hmm, zdaj, ko pa gre za konkretno zakonodajo, pa nismo mislili resno. Iskreno rečeno, mislim, da bi potem to bilo nekoliko nedosledno. Kar pa se tiče predlogov sprememb glede oglaševanja, imamo vtis, da bi morda s kombinacijo časovnih enot, kot smo predlagali, pa potem tudi single spots in pogostost oglaševalskih blokov, da če bi to vse skupaj združili, da bi lahko prišli do rešitve, ki bi na koncu morda bila spremljiva za vse. Potem seveda, kar se tiče pravil za sladkor, maščobe, za živila, ki imajo veliko sladkore in maščob, moramo videti, kaj bo storil Envi in potem bi morda z ustreznimi predlogi spremem to uredili. Poleg tega enako velja za evropska dela, to je zelo pomembno. Tukaj je širok razpon. Nekateri si sploh ne želijo kvot, nekateri si želijo 50 odstotne kvote za evropska dela. In da bi lahko potem države članice pripravljale pravila, da bi na video platformah spodbujala evropska dela ali pa tudi ne. Vendar pa tudi tukaj mislim, da bomo lahko našli razumen kompromis. Torej, razpon pa je res velik, od nič do 50 odstotkov. Potem pa celovitost signala. Tukaj se nam zdi da so naši predlogi za formulacijo bili podprti. Imeli smo že dva sestanka s poročevalci v senci. Predvideli smo najprej 29. novembra, potem 12. januarja. Na prvem sestanku prevodov ne bo, na drugem pa upamo, da bomo to že imeli, ker je vse skupaj precej zapleteno in tako bomo vsi ulajšali svoje življenje. Vendar pa ta dva sestanka ne bosta zadostna, verjetno na koncu koncev bomo verjetno morali vključiti tudi odbor Libe, ki bo šele 30. januarja odločal in gotovo bomo takrat govorili o ergi in o neodvisnosti regulaterjev. To bo gotovo pomembno. Videli ste, da smo na tem in onem mestu naše priloge sprememb, ki smo jih podali, tudi še spremenili. Tu in tam smo to storili, tudi pri vprašanju neodvisnosti regulativnih organov, tudi nismo tako daleč na razen. Želimo si neodvisnosti, želimo jo okrepiti, želimo jo zapisati, in imamo predloge sprememb, kjer lahko rečemo, to je pa dobra zamisel, to lahko podpremo neodvisnost vlade, je potem tudi jasno zapisana, mislim, da je to prava, ustrezna pot, po kateri moramo iti. Toliko z moje strani. Grazie Petra, penso che insomma, hai fatto un panorama. Hvala lepa, Petra. Mislim, da si podala zelo široko sliko. Pri nekaterih tematikah smo se dejansko uspeli poenotiti, pri nekaterih tematikah so naše stališča precej vsak sebi, ampak zdi se mi, da lahko najdemo v okviru kompromisa tudi ustrezno ravnoteže. Sabin Prahajen. Hvala lepa najprej tudi Petri, ki je že podala pregled nad predlogi sprememb, kar se tiče našega odbora, ostali odbori to še pripravljajo delno. Imamo pa vedno tudi izmenjavo med različnimi odbori, tudi na ravni različnih političnih skupin. Vem, da moramo poskušati sodelujočimi odbori tesno sodelovati od samega začetka in poskušati najti razumna stališča. Kar je postalo jasno pri velikem številu predlogov sprememb, je, da obstajajo zelo različna stališča glede različnih točk. Petra je o tem že govorila. Včasih so si stališča tudi nasprotna. Kar se tiče prožnosti ali zaostrovanja oglaševanja, imamo resnično širok razpon nekateri si želijo zaostritve, nekateri pa popolno prožnost. Mislim, da bi bilo smiselno, da bi, kar se tiče razvoja na skupnem trgu, našli razumno rešitev, tako da bi vsi akteri v tem sektorju imeli poštene, uravnovešene pogoje, tudi kar se tiče medijske konvergence. Jasne ročnice, ko smo jih poznali v preteklosti, se v konvergenčnem medijskem svetu, kot ga imamo danes, izgubljajo. Zato moramo najti razumne rešitve za enake pogoje za vse in za ustrezno zaščito uporabnikov, manjšin in mladostnikov. Mislim, da bo potrebno spregovoriti tudi o platformah za razširjanje videov tukaj mislim, da bomo morali ugotoviti, katero določbo direktive o e-trgovini bi upoštevali in morda bi nekateri svojimi predlogi spremem glede odgovornosti ponudnikov lahko še kaj spremenili. Seveda ne moremo sedaj izvotliti s to direktivo v audiovizualnih storitvah direktive o e-trgovini. Ne, želimo izboljšati zaščito mladostnikov tudi na platforma za videe. Ne, da bi seveda izvotlili direktivo o e-trgovini. To bi bilo možno. Veliko dobrih predlogov že imamo in to lahko vidimo v predlogih sprememb in mislim, da bomo, najti, da bomo našli razumni, razumne kompromise. Kar se tiče erga, mislim, da ne želimo ošibiti erga želimo jih okrepiti. Seveda pa si tudi ne želimo evropske prekomerne regulacije. To tudi je bila želja komisije. Ne želimo si takega prekomernega regulativnega organa. Glede na avstralske protokole in pogodbe, ki jih imamo na tem področju, se samo usklajujemo in to je vedno bolj pomembno zaradi razvoja čezmejnih sebin, ki jih imamo vedno več. Potrebno se je usklajevati in erga mora biti tudi zadostno opremljena. Poleg tega pa moramo tako politično kot tudi strokovno določiti ergo in odbor za stike mora upravljati svojo nalogo, tako politično kot na ravni držav članic, pa tudi kar se tiče seveda trga in pokazati svojo težo. Mislim, da bomo našli smiselne kompromise, ki bodo zadoščali tem zahtevam in namenu poročila, še prav posebno pa namenu osnutka komisije oziroma zadoščanju po spremembah, ki jih potrebujemo. Kar se tiče neodvisnega medijskega nadzora, mislim, da se v predlogu sprememb jasno kaže, da vsi v parlamentu želijo, da bi medijski nadzor v državah članicah moral biti absolutno neodvisen. Strukture, takšne kot so, morajo biti neodvisne od vlad. Dobro delujoči sistemi pa tudi ne smejo biti uničeni oziroma ne smemo zahtevati, da naj se jih uniči. Zato je funkcionalna neodvisnost in ločevanje vlad od vpliva na medije nujno potrebno. Mislim, da bomo našli pravi kompromis. Potem pa še ena tema, ki izhaja iz predlogov sprememb. kar se tiče odpuščanja članov upravnega sveta, mislim, da bomo tudi tukaj morali imeti transparentne postopke imenovanja in odpuščanja. Ne smemo imeti pristopa komisije, ki ni vedno združljiv z delovnim pravom. Ne smemo kar tako dovoljevati poljubnih odpuščanj lahko pride do težav tudi, ko se iztekajo pogodbe, pa se potem kar novo imenujejo politično ljudje. To mislim, da moramo prepečiti, zato je smiselno, da zapišemo razumne kompromise, da bomo potem resnično zagotovili to, kar potrebujemo. Široko podlago imamo, o tem se moramo pogovarjati, tudi kar se tiče eh, zahtev po evropskih vsebinah. Nekateri si ne želijo nič, nekateri si želijo 50 odstotkov. Mislim, da bomo morali najti srednjo pot. Tudi mi kot odpor za kulturo moramo biti dejavni, imamo svoje zahteve in moramo spodbujati medijsko in kulturno raznolikost, tudi na dolgi rok. Mislim, da bomo našli rešitev in se že veselim intenzivnih razprav, razprav s poročevalci v senci. Jasno pa je, da so obstajajo predlogi sprememb, ki so sporni celo znotraj političnih skupin. Tudi znotraj političnih strank in skupin obstajajo zelo raznolika mnenja, kar se tiče predlogov sprememb. Hvala lepa. Zdi se mi, da je to prav odnos. Namreč strinjamo se, da bi morali še bolj poglobljeno obravnavati to tematiko, dobro pa je, da tudi z INTO dobro sodelujemo. Besedo ne mudom predajamo vsem tistim, ki so že zaprosili za besedo. Najprej, Andrej. Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Najprej se opravičujem, ker bom kmalo zapustil sestanek in ne bom mogel prisluhniti pripombam ostalih kolegov, čeprav se sedaj samo oglašam v razpravi, čaka me namreč ministerski sestanek, imam pa tu asistente, ki si bodo zapisali vaše pripombe. Dve zadevi bi rad izpostavil v zvezi s tem predlogom poročila in v zvezi s predlogi sprememb, ki smo jih prejeli. Dve ključni zadevi, najmreč dajatve, kvote, tu sem že povedal, kakšno je moje mnenje, podal sem svoje ugovore. Tu se sprožijo tudi širša vprašanja, za katera trenutno nimamo dovolj časa in verjetno tudi teh vprašanj ne bi mogli ustrezno razrešiti v tem oskem manevrskem prostoru, kjer se moramo dogovoriti tudi z ostalimi skupinami. Kar zadeva platforme za deljenje videov, tu bi morali upoštevati tudi predlog komisije, da se tudi to vrstne platforme vključijo v ta predlog AVS. To je praktično zaželjeno, vendar sem slišal tudi mnenje kolegov glede direktive o e-trgovini in oglaševanju, tako da se bom z veseljem še poglobil v te predloge. EKR podpira predloge, ki gredo v smeri večje zaščite mladoletnikov kljub temu, da smo imeli na začetku svoje pomisleke, se sedaj strinjamo s eh, predlogom komisije, da bi te platforme za deljenje videov jasno razmejili. V predlogih sprememb smo to omenili. So zakonodajalski pristop je v tem kontekstu pomemben. Ne želimo preveč obremeniti nacionalnih regulatorjev, niti industrije, želimo pa si zaščititi mlade na spletu. Kakorkoli že, obstaja nevarnost, da bodo nekateri predlogi presegli ta prak, namreč to vrstno ureditev o oglaševanju in trgovanju na spletu vključujejo v ta predlog. Trenutno se to uporablja zgolj v omejenem številu primerov, kjer pa ni te odgovornosti odgovornosti urednikov je treba zagotoviti ustrezno poznavanje vsebine. Če gre za oblikovanje vsebine, je potrebno biti previden zlasti pri plasiranju proizvodov. EKR meni, da bi razširjanje področja uporabe, da bi vključili tudi druge komunikacije in storitve iz AVS-a, bilo neprimerno. Sicer je hvale vreden razlog, zakaj ste podali ta predlog. Dobro je, da tudi platforme preverijo, kakšna je ta vsebina, ki jo oblikujejo uporabniki. Namreč najprej bi potrebovali ex ante preverjanje, ampak po našem mnenju bi bilo to bolj podrobno cenzuri in ne bi zagotavljalo spletne neutralnosti. Res ne vem, če bi si želimo oblikovati okoliščine, kjer bi države lahko delile svojo vsebino na spletu, šele potem, ko bi država gostiteljica preverila to vsebino. Mislim, da to ni dobro. Kot drugo bi s takšnimi predlogi tudi omejevali direktivo o odgovornosti na področju oglaševanja. Spletna platforma in industrija v tem kontekstu bi bila predvsej omejena, kaj bi se dogajalo z prijavljanjem vsebino, z umikom vsebine Člena 14 in 15 direktive sta sicer dobra, ampak ne zadostna, ko gre za nudenje zaščite in ko gre za prevzemanje odgovornosti pri teh platformah za deljenje videov ali tako imenovani VSP. Kaj se bo zgodilo naprimer pri sovražnem govoru, kako bomo to uporabljali proti sovražnemu govoru, proti terorističnim vsebinam in tako naprej. VSP bo problematično vključiti tudi z praktičnega vidika, namreč kolikšna je vsebina, ki se naloži vsako sekundo. Mislim, da bodo platforme le težko zagotovile učinkovito pokritje, kakšen bo potem vpliv, kaj bo potem z omejeno odgovornostjo pri novih zagonskih podjetjih in manjših podjetjih. Kot sem že povedal na zadnjem sestanku, ne bi smeli vnašati sprememb zgolj zaradi sprememb, pozdravljam pa določene spremembe, ki ste jih predlagali. Mislim, da bi vse te spremembe morali nuditi pravno varnost in gotovost. Namreč zelo pogosto se dogaja, da s svojimi predlogi povzročimo tudi neželene posledice. Tako da vas prosim, da razmislite tudi o tem na naslednjih sestankih, ko bomo o tem govorili. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Tom. Ja, ma tänan proua eesistuja , ma just tulen praegu . hvala lepa , predsednica . ravnokar sem bila na sestanku , kjer so liberalci se posvetovali o tej temi , vsi , ki sodelujejo pri tej direktivi . In sedaj približno vemo , kakšno je naše stališče . Danes ponoči sem spala samo tri ure ker sem morala zelo zgodaj na letališče. In v treh, teh treh urah sem sanjala o e, naših poročevalkah. Sveda si ne želim, da boste tudi vi sanjali o meni, zato bom sedaj govorila angliško. Če bom govorila v estonščini, potem imam občutek, da mi ne boste mogli vsi slediti. Tako da bom torej nadaljeval v angliščini. Eh, no, nasplošno je predlog komisije vključeval tudi nekaj dobrih stvari, naprimer, ko gre za sprostitev zahtev v zvezi s plasiranjem proizvodov, bolj dosleden pristop so zauzeli tudi do zaščite mladoletnikov na televizijskih kanalih in ko gre za video na zahtevo. Uh, Potem je bil podan tudi predlog o vzpostavitvi neodvisnih regulativnih nacionalnih organov. Nekatere določbe pa bi po našem mnenju morali umakniti. Naprimer, določba, ki se nanaša na kvote. Tudi kolegica je prej omenila, da so kvote od 1 do 50 odstotkov. Komisija pravi, da bi morali imeti vsaj 20 odstotno evropsko kvoto. Soporočevalci so šli še dlje v svojem predlogu in rekli, da bi morali imeti kvoto. Ja, Še vedno imam slušalke na glavi in poslušam prevod, samo hip, da se jih snamem. No, skratka, ta delež bi moral biti celo do 30 odstotkov. Mi se zauzemamo za oblikovanje evropskih del, koliko je tole mogoče. Želimo spodbujati ljudi, da gledajo evropska dela, vendar se mi zdi, da kvote ne bodo pomagale pri doseganju tega cilja. Lahko, na primer, izpolnimo katalog tudi z nacionalnimi deli, tako bomo dosegli zastavljeni cilj še vedno slišim prevod v svojih slušalkah, samo da izključim glasnost. No, kot rečeno, lahko kataloge napolnimo z nacionalnimi deli, ampak ne vem, kako bomo s tem spodbujali evropska dela. Poleg tega v predlogu ni omenjeno, kakšna naj bi bila kakovost teh evropskih del. Na to, storitev na zahtevo, kako bomo napolnili kataloge, na tem področju? Ali bomo kataloge oblikovali tako, da bomo nekatere tuje vsebine črtali, zato da bo izgledalo, kot da je katalog poln evropskih del? Mislim, da bodo potrošniki trpeli, dosegli pa ne bomo kaj veliko. Drugo sporno vprašanje se nanaša na dajatve kakšen naj bo finančni prispevek. Mislim, da nam vsem ta predlog povzroča skrbi. Države članice naj bi pri storitvah na zahtevo prispevale svojimi sredstvi tudi k oblikovanju evropskih del. Ne vem, kako je potem s pristojnostjo. Mislim, da bomo s tem ustvarili neželjene okoliščine, ko bodo ponudniki storitev na zahtevo lahko, naprimer, ponujali svoje storitve vem, v osmih državah, ampak prispevati bodo morali pa potem v 28 skladov. Glede platform, nobene možnosti ne vidimo, kako bi lahko platforme bile odgovorne za čisto vsak videoposnetek, ki bo naložen na platformo. Mislim, da bi v tem primeru morali zagotoviti poln monitoring. Kar zadeva vsebino, ne vem, ali je beseda moralen dobra za ocenjevanje tega, ali je neka vsebina zakonita ali nezakonita. Zato mi podpiramo maksimalno harmonizacijo pravil na področju vsebine. Erga, želimo si, da bi bila erga še bolj neodvisna. Nikakor si ne želimo, da bi omejili vlogo erge, da bi jo omejili na minimum in dostopnost podpiramo člen 7 v direktivi, ampak zaradi marakeške pogodbe bi si želeli, da začnejo vse skupaj veljati ne mudoma, vseeno pa bi se morali še pogovarjati o tem, kako podrobni ne bodo odstavki s tem v zvezi. Zato bi raje še počakali tudi na mnenje odbora IMKO. To je več ali manj vse, kar sem imela zapovedati. Mi smo vložili nekje 100 predlogov sprememb. Če želite, jih lahko vse navedem, ampak verjetno ne. Hvala lepa. Hvala lepa, da niste predstavljali vseh predlogov sprememb. Zagotovo so jih poročevalci, pa tudi številni kolegi prebrali. Kolegica Trupel, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa obema poročevalkama za predstavitev. Hvala lepa tudi vsem, imenu, ki so govorili v imenu političnih skupin. Naj začnem, kar se tiče predloga o strukturi direktive in o predlogih sprememb. Nisem prepričana, da bi to storili tako, ker je komisija imela dobre razloge za strukturo, da je zbrala takšno, kot jo je. Naj to pojasnim. Nekako se je že nakazalo in mislim, da je to soglasje, da nekako ne smemo imeti ex ante nadzora pri teh vsebinah in tudi direktiva o e-trgovini mora ostati nedotaknjena, ko gre za pasivno vlogo posredovanja vsebin, kjer digitalne platforme ne vedo točno, kaj se dogaja na platformah. Vendar pa, vsi vemo, da imamo fenomene kot digitalne platforme, nima samo te pasivne vloge, temveč dejansko tudi aktivno in monetarizirajo in razvijajo komercialne vloge vsebinam, pripravljajo kataloge in tako dalje. Torej organizirajo te vsebine zavestno in iz pasivne pridejo v aktivno vlogo. Kljub temu pa podlage ne želimo spremeniti. Želimo pa bolj natančno določitev, kaj mislimo z aktivnim in kaj s pasivnim. Tukaj potrebujemo precej jasno opredelitev. Sedaj pa nazaj na vprašanje strukture. Zakaj mislim, da bi strukturnim predlogom komisije ravnali bolje? Mislim, da imamo na platformah za razširjanje video platforme, ki ustrezajo direktivi v audiovizualnih storitev in moramo to ostreje odzorovati kot do sedaj. Imamo pa sedaj tudi vsebine, ki morda nima komercialne implikacije in ki ne spada pod audio-vizualno storitev. To pa moramo ločevati in zato, kar se tiče strukture, je predlog komisije bolj čist, kot pa če sedaj vse pomešamo. Druga pripomba, vloga erge. O tem smo se že nekoliko pogovorili. Tudi tukaj se mi zdi predlog komisije, ki pravi, potrebujemo nacionalne regulativne organe, ki so tudi že lani odigrali pomembno vlogo, torej potrebujemo te organe pri vedno tesnejšem sodelovanju. Ne gre za to, da bi se ne vključevali kjerkoli v postopko zakonodaje, morajo pa nadzirati izvajanje direktive predvsem pa skrbeti za to, da bomo skupne vrednote in standarde, ki smo jih zapisali, sprejemali in tem zavezali v vseh državah, članicah. Zato je potrebno imeti evropski pristop. Komisija si ne želi nakopati čim več pristojnosti. Mislim, da moramo imeti pošteno medijsko regulacijo kljub temu pa je tudi res in to se že kaže kot kompromis, komisija je tudi že nakazala soglasje, da moramo najti formulacijo, ko bi regulativni organi bili neodvisni od vlad in države. Te nadzorne enote morajo delovati dobro tudi naprej, vendar pa to v tem trenutku ni največja težava. Sedaj pa točke, kjer je potrebno marsikaj še pojasniti, ampak ti dve prvi točki pa sem želela že povedati, zakaj imam drugačni stališči. Torej, načeloma se mi zdi prav, da bi platforma za delitev video bila bolj mm, vključena v kakovostne oglaševalske predpise. Nisem pa več mnenja, da bi količinsko oglaševalsko regulativo morali bolj liberalizirati. Če si pogledam, pogledam televizijo, to, česar si veliko uporabnikov in uporabnic želi, potem mislim, da je zelo dobro, če ostanemo pri 20 odstotkih na uro. In predloge sprememb smo podali v tej smeri. Kar se podpore kulturne raznolikosti Evrope in evropskih sebin tiče, pa sem v nasprotju z liberalci in verjetno EKR zato, da imamo kvote. Tudi s tržnim argumentom, ko bomo dejali, to počnemo, to moramo storiti, ker si ljudje tega želijo. Če bomo imeli privlačno ponudbo, potem moramo seveda tudi predlagati evropske vsebine. 20, 25, 27 odstotkov. To se mi zdi prav. Kajti imamo tudi sveda kulturno-politični interes, da bi bolje podpirali evropske vsebine in predlagamo kvoto 30 odstotkov. Težavno pa se mi zdi podpreti zamisel, ki sem jo slišala, glede družbenih medijev, da bi to zajeli v področje direktive. To je to, kar sem želela prej že ponazoriti, kaj je aktivna in kaj je pasivna vloga. V tem trenutku, no o tem se bomo še pogovarjali, nisem mnenja, da bi naj vključili igre na srečo. Da moramo zaščititi otroke, to se mi zdi poprav in bi rada imela nekaj bolj jasnih pravil, kar se tiče sponzorstev in kar se tiče prekinitev za oglaševalske bloke. Med eh, otroškimi oddajami si tega ne želim. In da bi potem lahko prekinili samo vsakih 30 minut, tega ne smemo spodkopati. To se mi zdi, da je zadostno, tako rejtev, kot jo imamo sedaj. Celovito signala. To mora ostati. Države članice pa morajo, kaj se sledljivosti tiče, biti biti zmožne same pripraviti pravila. Kar se tiče dostopnosti za invalidne osebe, to je potrebno zagotoviti. To, je, to, bi to ne bi prepustila samo direktive o splošni dostopnosti. Tukaj smo dobili veliko pozitivnih odzivov skupnosti invalidov, da bi uredili to v tej direktivi. In nasplošno, kar se tiče so reguliranja in če se ne držimo določenih ciljev in zato tudi nisem samo za samo regulacijo. Če so regulacija ne deluje, potem pa si želim, da imajo države članice možnost iti prek tega. Od te politične možnosti se ne bi poslovila. Potem pa čisto na splošno oglaševanje, to mora biti vedno ločeno od dejanskih vsebin, tudi plasiranje proizvodov, sponzorstvo mora biti popolnoma jasno ločeno in to velja tudi za platforme za širjenje videov. In mislim, da so to v prvem krogu tiste točke, ki se mi zdijo najpomembnejše. Hvala. Hvala lepa, Helga. Kolega Venta. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospema poročevalkama za to besedilo. Res ste veliko delali na tem. Ogromno predlogov sprememb je bilo vloženih, sedaj moramo najti kompromisne predloge. Dve pripombi bi imel, kar zadeva regulativne organe, te neodvisne regulativne organe. Člen 35 me tu nekoliko moti. Zakaj želite črtati nekatere dele tega člena, predvsem tiste, ki se nanašajo na neodvisne regulativne organe? Če si bolj podrobno pogledamo to poročilo, lahko ugotovimo, da obstajajo določbe, ki nas ščitijo pred tem, da bi tem organom oduzeli pristojnosti tudi na nezakonit način. Zato se mi zdi, da je ta člen pomemben člen dobro opredeljuje, kakšne so pristojnosti teh nacionalnih organov, zato se mi zdi, da je res izjemno koristen. Kar zadeva mojo državo, mislim, da so določbe v tem členu za mojo državo zelo pomembne. Potem je tu še vprašanje oglasov, v katerem časovnem terminu, koliko časa, kar nekaj časovnih omejitev je podanih na področju oglaševanja in sicer v kontekstu 24 ur, mislim, da bi lahko se te omejitve imele negativni vpliv, kajti lahko bi se zgodilo, da bodo oglasi zelo skoncentrirani. Dolgoročno gledano bi se tudi utegnilo zgoditi, da se bo zmanjšala vrednost posameznega oglasa. Ugotavljamo namreč, da obstaja kar nekaj teženj v smeri opustitve tradicionalne televizije. Namreč gledalci so vedno manj naklonjeni oglasom, oglasih pravzaprav odvračajo od gledanja televizije. Sam bi si želel, da bi našli neko ravnotežje, da bi vseeno zagotovili tudi možnost oglaševanja, oglasi na vse zadnje predstavljajo vir dohodka, ne moremo pa predvideti predolgih oglasov, zato potrebujemo ustrezno ravnoteže tudi iz tega vidika. Hvala. Grazie e ora il Hvala. In sedaj kolega Gramatikakis. Ixera, kjerja provedre, posto diskolo, če poliplo, ko je to tema. Hvala lepa. Jasno mi je, kako je težka in kompleksna ta tema, ampak ko vidim pred sabo te uh, štiri zveščice vseh eh, predlogov sprememb, me to navdaja z velikim občudovanjem Petra in Sabine. Te, sam tega ne bi zmogel. Razen tega se vsi zamedamo, da je to zelo pomembno in ni nobenega naključja, da je toliko predlogov sprememb, da toliko odborov obravnava to poročilo oziroma osnutek. To samo kaže, da se to dotika vsakdana državljanov v Evropski uniji. Sam se bom omejil na tri osnovne pripombe. Petra je podala zelo dobro splošno predstavitev in potem je tukaj še govorila sebina. Kao prvo, prvič sem nekoliko zaskrbljen z vprašanjem oglasa oziroma reklam. E, mi smo odbor za kulturo, torej nekako moramo usmerjati celo zadevo. Pa seveda argumentirati, kot je rekla Petra. Ne moremo eh, zahtevati predlogov sprememb, spremembe same in jih na koncu ne izvajati. Zelo previdni moramo biti. Potem pa igre na srečo. Pri tem moramo ravno tako biti previdni. To govorim zato, ker sem to problematiko obravnaval uh, v uh, eh, izornega kota reklamiranja. Tudi v drugih eh, državah obstajajo različni organi, ki to urejajo. Mi si želimo, da bi bili neodvisni, ampak ne le na papirju, ampak v resnici, v praksi. Zato to tudi izpostavljam obstajajo zelo odprte postopki in Eh, te oblasti, te organi morajo imeti mandat, ki se ne mora kar tako spremeniti. Deset let že spremljam problematiko televizije v Evropi. Po mojem mnenju moramo imeti neko inštanco, neko organ, neko avtoriteto, ki bo neodvisna, eh, neodvisna od politike v vseh vidikih. In če sedaj zaključim. predstavil sem, oziroma podal sem predlog spremembe 997, kjer govorim o licencah oziroma dovoljenjih. Ne bi se spuščal v postopku. V podrobnosti postopki morajo biti predvsem jasni in pregledni. To je bistveno za socialdemokrate. In eh, še nekaj, v času našega eh, parlamenta, eh, še tri leta pred nami, v tem mandatu se moramo potruditi, da ta kaos nekoliko uredimo. Obstaja optimizem, pred nami je težko delo in sam sem odločen, da bom naredil vse, kar lahko. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Hvala, pues nada, da las gracias a los ponentes. Hvala lepa poročevalkama in vsem ostalim, ki so sodelovali pri delu, tudi gospodu gramatika, ki so in ostalim. Mi podpiramo to poročilo v številnih vidikih, naprimer, ko gre za spodbujanje evropskih audiovizualnih del, ko gre za fleksibilnost pri oglaševanju. Mislim, da bi morali poskrbeti za usklajevanje predpisov, ko gre za boj proti sovražnemu govoru, ko gre za zaščito mladoletnikov. Na tem področju so spletne platforme zagotovo izjemno pomembne. Nikoli ni bilo na voljo toliko gradiva, toliko informacij na spletu samem. Večina teh informacij in večina teh vsebin je na voljo preko spleta in mladoletniki in tudi ostali dostopajo preko spleta do teh informacij. Mladoletniki niti ne razlikujejo bistveno med tradicionalnimi mediji in spletnimi mediji. Zato so <clears throat> mladoletniki še posebej pomembni, so izjemno ranljivi in jih moramo tudi ustrezno zaščititi. Potrebujemo sistem za zaščito mladoletnikov in v poročilu bi se morali sredotočiti tudi na to. Hvala. Gospod Žulo. Hvala, gospa predsednica. Želel sem se vrniti na vprašanje, ki se zastavlja v tej direktivi. Namreč, kakšen model želimo za audiovizualne storitve? Zanima nas tudi, za koga pravzaprav sprejemamo ta pravila, za koga bodo veljala. Imamo vprašanje v zvezi z tem, kaj pravzaprav državljani pričakujejo od audiovizualnih storitev. Verjetno vsebino in ne ravno prekinjanje vsebine z oglasi vsakih 20 minut. Res je, da oglasi financirajo vsebino, zato se strinjam s tem, da bi podprli fleksibilnost na tem področju, predvsem, ko gre za plasiranje proizvodov in za sponzorstvo in tako naprej. Mislim pa, da se številni v dvorani strinjamo, da je samo načelo strogega časovnega omejevanja, oglaševanja tisto, kar dela naš model drugačen od ameriškega, poleg tega je to tudi eden od prvih stebrov evropskega modela na tem področju. Tisto, kar pričakujemo od audiovizualnih storitev, je, po mojem mnenju, da izpostavljajo predvsem evropsko vsebino, pogosto gre za kakovostno vsebino, na katero smo številni ponosni. Zato je drugi stebr tega evropskega modela, ki sem ga omenil, Vezan prav na to vrstno vsebino, želim si, da bi kvota evropskih del, ki naj bi veljala za video na zahtevo, bila na ravni 40 odstotkov. Mislim, da je to pravično. Namreč klasična televizija mora ponujati 50 odstotkov evropskih del. Prvi stebr je, kot rečeno, jasna razmejitev oglaševanja in drugi stebr kulturna raznolikost preko tega, kar sem omenil, lahko dosežemo. Tretja zadeva, ki bi jo rad izpostavil, pa je vezana na vprašanje, za koga sprejemamo ta pravila, za koga bodo ta pravila veljala. Podpiram predlog poročevalk, ki pravite, da bi skupna pravila veljala za vse tiste, ki sodelujejo v audiovizualnem modelu, ne glede na to, za kakšne akterje gre. Zato bi z vami rad delil zamisel, ki sem je oblikoval pred nekaj časa, namreč ugotavljamo, kakšne so trenutne težne. Tudi med ameriškimi volitvami smo videli, kakšno vlogo imajo socialna omrežja. Študija je bila opravljena nedavno na to temo in 44 odstotkov američanov naj bi uporabljalo Facebook kot prvo mesto, kjer se informirajo. Zlasti v tej kampanji, ki je potekala v Ameriki, se je to dogajalo. Facebook ponuja tudi audiovizualne storitve preko svoje platforme. Ugotavljamo tudi, da je Facebook podpisal, mislim, da 140 pogodb z radiodifuzijskimi hišami, ki ponujajo vsebino in ti bodo ponujali tudi audiovizualno vsebino za Facebook. Tako da imamo že tu pravzaprav opredelitev tega, kaj je to medij prihodnosti, ki uporablja tudi audiovizualno storitve. Sam se zauzemam za to, da bi poskrbeli za jasno integracijo socialnih omrežij v to direktivo, glede na to, kako obsežen je ta pojav, glede na to, kako pogosto se potrošniki poslužujejo teh omrežij in kakšno vpliv imajo te omrežja. Kolega Sujdrova. Kolega Sujdrova. Kolegica. Děkuji. Ehm, já bych chtěla... Hvala lepa. Rada bi zaželela vse najboljše našima poročevalkama, ki obravnavata kar 250 predlogov sprememb, pa tudi za mnenji večjih odborov. To je ogromno delo in eh, jasno je, da morata prioritizirati. Eh, vidim tukaj tri glavne zadeve v tej množici zadev. Predvsem eh, zaščita mladoletnikov pred nezakonitimi vsebinami in sovražnim govorom. To se mi zdi izrednega pomena, pa tudi dejstvo, da bomo to ureditev uporabljali tudi na, eh, za storitve na zahtevo in druge platforme. Omenili ste, da so danes vse bolj pomembna družabna omrežja, družbena omrežja in če ne razširimo področja uporabe te direktive, ne bomo napredovali. Kar se tiče zaščite mladoletnikov, me toliko ne skrbi povečevanje nadzora. Sedaj so na voljo različna sredstva in v našem boju proti eh, sovražnem govoru in eh, na drugih področjih moramo biti samo bolj dosledni, tudi ko gre za mladoletnike, ki eh, si delijo platforme. Druga zadeva, ki pa ki pa je ravno tako treba obravnavati oziroma vključiti, so pa evropske vsebine. Ali bo to 20 odstotkov, kot to predlaga komisija, ali 30 odstotkov, kot predlagate naši poročevalki, vse je možno. Najpomembneje pa je, da imamo kvoto za evropske vsebine na platformah. In eh, še ena zadeva, to je pa dostopnost za uh, ljudi z invalidnostmi. Uh, mnoge države članice, kot vem, so oziroma sami um, ponudniki medijskih storitev in komisija so uh, se zavedajo, da imajo obveznosti po tej, na osnovi te nove pregledane direktive in po moje komisija moramo pomagati, pomagati državam članicam, da to čim bolje izpolnijo. Eh, e tudi jaz se um, zahvaljujem obema poročevalkama, tudi za njune uvodne besede in tudi uh, že replike. V tem trenutku eh, lahko vsak izpostavi le določen vidik, uh, kar se meni zdi pomembno in tako kot mnogim govornikom uh, niso uh, samo mladoletniki, ampak prav skupina otrok. Uh, Tukaj so e, zadeve, ki jih moram izpostaviti, ne zato, ker se jih tega ne zavedamo, ampak ker moramo to povezati z drugimi vedikami. Države članice e, zagotavljajo ponudnikom medijskih storitev in platform za izmenjavo e, videov ustrezno ustrezno zagotavljanje podatkov. Zakaj o tem govorimo? Eh, ta sklic, ki govori o uh, pornografiji, škodljivim vsebinam in nasilju, uh, ki se, se ne nanaša na uh, televizijske oddaje, tam so pravila še bolj stroga, ampak vzdrževanje, ampak iti del je prav gotovo nekaj, o čemer se vsi strinjamo. In pravzaprav je to nujno, to je potreba v. Nekaterih, eh, nekateri ste izpostavili potrebo po bolj precizni. Um, Besed, bolj preciznem besedilu, kot je, naprim, ko gre za sklicevanje o um, sovražnem govoru. Torej, obstaja um, celotna sodna praksa uh, Evropskega sodišča o svobodi govora v povezavi z sovražnim govorom. Um, v, eh, komisija to u, na vaja sicer, ampak mislim, da moramo to bolj izpostaviti, ker imamo že nekaj zelo konkretnega, kar lahko uh, bolje usmeri um delovanje vseh držav članic. Razen tega pa se mi. Uh, mi zdi pomemben sklic glede na besedilo komisije in sicer, da je eh, programa Evropske unije za pravice mladoletnikov do leta 2011 eh, v skladu z eh, Konvencijo Združenih narodov o pravicah otrok kot skupno osnovo za vse dejavnosti Evropske unije, ki se nanašajo na um, mladoletnike. Uh, seveda v povezavi z 5. in 19. členom uh, eh, od, uh, eh, z, konvencije uh, Združenih narodov o pravicah otrok, ki se navezujejo na uh, medijske storitve. In potem uh, še en element. Eh, gre za komercialna sporočila, tudi tukaj države članice morajo zagotoviti, kar se od njih zahteva. Eh, eh, vse to v povezavi z storitvami, ki se nanašajo na otroke oziroma mladoletnike. Torej, formalna sklicevanje mora obstajati tudi na eh, področju preprečevanja, eh, da bi prišlo do ždalitev eh, region, eh, religioznih skupin, eh, pornografije in podobno. Torej, tukaj eh, bi kazalo tudi to navesti. S ne bom se spuščal toliko v uh, direktivo uh, in uh, povezavo z direktivo o elektronski trgovini. Ta sicer obstaja, ampak nekdo je že prosil, da bi se uh, tukaj pripravilo še eno mnenje od uh, strani kakega odbora, tako da bi uh, predvidevali posamezna posvetovanja ne želimo se umešavati v drugo direktivo, ampak eh, obstajajo povezave z določenimi vidiki. Hvala, kolega Morgano. Sama bi dala besedo komisiji. Ne, ne kolega Zdrojevski, izvolite predtem še. Tudi ti dobiš besedo, prosil si jo prvi. Pani przewodnicząca mnie pomyliła z moim vidnim kolegom, panem ministrom Zdrojevskim. Ehm, Hvala lepa. Z vsem spoštovanjem do kolege Zdrojevskega. Torej, na kratko imam vprašanje. Nismo še o tem razpravljali, ampak gre za pomembno zadevo. Moje vprašanje poročevalkama. Imamo podan uh, predlog spremembe, ki gre v to smer. Obstajajo različni predlogi sprememb, kjer se pravzaprav uh, šibi pozicija skupine Erga in krepi uh, eh, uloga nadzornega odbora. To se mi zdi nekoliko nasprotujoče kolega Venta je že govoril o nesprejemanju oziroma umiku določenih predlogov sprememb, ampak zanima me, zakaj ste šli v, ta, v to smer, zakaj ste dali tak predlog, zakaj uh, naj bi uh, skupina Erga prenehala upravljati določene naloge, medtem ko bi uh, nadzorni odbor okrepil svojo vlogo. Kakšni so razlogi, uh, da ste se za to odločili? Naturalmente, reporter risponderanno. Ja, seveda lahko poročevalki odgovorita pozneje. Še moje dve pripombi. Meni se v tej razpravi zdi zelo pomembno, da, izp da smo izpostavili ključne eh, zadeve. Tudi predlogi sprememb eh, gredo v to smer. Um, gre za občutljiva vprašanja in Važno je, da smo omenili oziroma odprli vprašanje reklamiranja oglasov. In ko govorimo o ekosistemih, moramo vedeti, da obstaja neko eh, ravnotežje, ki ga moramo ohranjati. Vendar pa vse to v okviru zaščite potrošnikov in um, kakovost samih del o tem nikoli ne smemo dvomiti. Torej, doseči je treba to ravnotežje in ne pozabiti, da istočasno obstaja uh, urednik in uredniška politika. Uh, torej, potrebe je treba zadovoljiti tako, da se ohrani ravnotežje v ekosistemu. In eh, vemo, da je pri reklamiranju ta potreba še toliko večja, da se uporabijo različni inštrumenti. Eh, omenili ste ta 23, ta sklo, obseg 23, 20, eh, teh urni obseg. In drugo vprašanje se nanaša na to, kar je omenila kolegica Trupel in kar je bilo potem razjasnjeno. Še vedno se mi zdijo potrebne dodatne razlage, zato sprašujem eh, poročevalki. Rekli ste, da eh, se odpira odgovornost eh, urednikov pri platformah za izmenjavo video, kjer ne gre samo za pasivno vlogo, ampak za eh, selekcioniranje vsebino. Kolego Morgan je nekaj tukaj uložil kot predlog spremembe in važno je, ker gre za to vprašanje, občutljivo vprašanje odgovornosti. Eh, tako da to ne izvajajo neki samo pasivni algoritmi, ampak da obstaja prava selekcija vsebin. Želim si torej več razlage v tem smislu. In tretja zadeva, zadnja, vprašanje mladoletnikov. Osebno sem tudi uložila skupaj z drugimi kolegi um, predloge sprememb obdržala bi prepoved, eh, ki že sedaj velja na področju televizije. Eh, televizija je še vedno prva, eh, prvi medij, na katerega naletijo otroci, mladoletniki pred adolescenco, ampak tukaj moramo imeti bolj stroga pravila in ne smemo jih narediti bolj ohlapna. In naj še dodam. To vprašanje se mi zdi pomembno. Treba je predvideti tako, kot mi predlagamo, ehm, da se eh, bodo izvajali ehm, nadzori na, in nacionalni organi naj um, vzpostavijo postopke, na osnovi katerega, katerih se bo uh, spremljalo dogajanje, spremljalo vsebine in definirati moramo uh, eh, sen, sankcije. Vprašanje uh, organov, uh, erge, oblasti mogoče je treba bolj jasno povedati, da eh, dva subjekta, ERGA in eh, nadzorni odbor, sta oba posvetovalna organa za komisijo eh, pri oblasteh, pri organih pa je jasno, da to morajo biti realno in pravno, ne samo funkcionalno neodvisne oblasti, Neodvisni organi seveda se to ne postavlja pod vprašanje vsake države članici, ampak jasno mora biti splošen princip. V teh časih eh, je to eh, vprašanje eh, zelo pereče. Dobro je, da smo ga odprli. Dobro je pa seveda videti, kako bomo našli Eh, način eh, reševanja za prihodnje. Sedaj dajem besedo komis, eh, predstavnici komisije. Thank you very much. Uh, this is certainly a very interesting debate. Najlepše hvala, to je izredno zabavna, zanimiva razprava. Ogromno stvari je odprtih. No, poglejmo platforme za izmenjavo videov na začetku. Veliko nerazumevanja je. Treba si je razjasniti. Uh, Eh, ko govorimo o platformah za izmenjavo videov in pravite, da vsebino um, Eh, izbirajo še predno jih postavljajo eh, na platform. Eh, potem ne govorimo o isti zadevi, govorimo o servisu, o storitvi. Lahko je to YouTube, lahko je kdorkoli drugi, ki opravlja kontrolo, ampak za njih pravila, veljajo druga pravila, pravila po, za video na zahtevo. Ko pa govorimo o platformah za izmenjavo videov, kot jih predlaga komisija, to so platforme, ki nimajo nadzora nad vsebino, ki se na njih postavlja. In to so večinoma eh, videi, ki jih ustvarjajo uporabniki sami. Naprimer, posnetek um, rojstnega dneva mojega otroka. In da bi od platforme za izmenjavo videov zahtevali, da vnaprej definirajo uh, eh, 400 eh, ur, na, ki jih uh, uploadajo vsak dan, enostavno to ni možno, ker je to tehnično neizvedljivo. Platforma tega ne more preveriti in tudi regulator ne more izvesti tega pravila. To je iz, že sedaj izredno težko, če gre za video na zahtevo. Ne morete si tega sploh predstavljati. Lahko um, rečemo, da se to navezuje na direktivo komer, o elektronskej trgovini, ampak če berete besedilo tak, naprej, tako kot je napisano, da moramo klasificirati vsebino na platformah za izmenjavo videov, in uh, paziti moramo na to, ali uh, je uh, pri tem prišlo do nekih posnetkov nasilja ali ne. Potem v bistvu ne govorimo o tem, pa govorimo o videih na zahtevo in njihovem naprejšnjem pregledovanju. To, je, to velja tudi za predloge za upoštevanje pravil o reklamiranju. naprimer, če eh, niso vsa pravila enako izvedljiva, naprimer za sponzorstvo ali pa promocijsko prikazovanje izdelkov. Eh, včasih eh, tisti, ki emitira, ni tisti, ki pro, proizvaja izdelke in nad tem nima nobenega nadzora. Bodimo previdni in Komisija se popolnoma cilja, strinja za ciljem, želimo si to, eh, da se izvede, želimo zaščito potrošnikov, ampak eh, pravila morajo biti taka, da so izvedljiva. Dobro je slišati, da se zauzemamo za neodvisnost regulatorjev in eh, pravila o. odpustitvi um, in to moramo bistveno ločevati uh, in uh, ne podvreči kakršnikoli politični kontroli. Kar se tiče oglaševanja ali reklamiranja, treba je vedeti, ali potrebujemo fleksibilnost. Uh, če tega ni, eh, potem bomo na koncu imeli več pravil povsod, če ne bo fleksibilnosti. Gre za eh, direktivo za minimalno harmonizacijo, o minimalni harmonizaciji in eh, naj bi prišlo do samoreguliranja. In eh, če bomo imeli preveč eh, pravil, bodo ljudje enostavno odšli na tiste medije, kjer eh, reklamiranja ni. Ampak v državah, kjer se je trg že razvijal v to smer, ne moremo postavljati strožjih pravil. Če pa vemo, kakšen je minimum, potem se trgi ne bodo mogli razviti v to smer. In glavni vir. Eh, financiranja vsebine je pa prav gotova reklama ali oglaševanje. Kar se pa tiče eh, promocijskega prikazovanja evropskih vsebin, naj samo povem, da se to eh, povezuje z dajatvami in da eh, je člen eh, o dajatvah v bistvu povzetek situacije danes. In eh, če pogledate eh, eh, sklep eh, komisije, kjer je jasno, da eh, ne gre za dejatve na sklade. Ampak to ni obvezujoče. Obstaja samo možnost za države članice, tako da na ta način eh, dobijo dodatni vir za financiranje vsebine. Lahko bi govorila še veliko dlje, omejila se bom samo še na zadnji komentar eh, in sicer postopek izuzetja. Eh, videla sem, da je bilo nekaj predlogov, da eh, naj bi bila samo ena kršitev. Ampak eh, v direktivi govorimo o ponavljajočih se kršitvah, torej treh ali več in to je izjema glede na temeljno uh, svoboščino. Zelo um, občutljivo je to uh, v tej kontekstu in zaradi tega predlog, kot je sedaj, predlagamo torej tri kršitve. Imamo pa tudi nujni postopek, če pride do izredne situacije, takrat se to lahko pospeši. In tukaj bom zaključila. Najlepše hvala. resto de ideja, francamente. Ja, mislim, da uh, ne smemo uh, eh, raz, imeti občutek, da smo uh, karkoli zamudili. To ni priložnost, ki uh, smo jo izpustili. Uh, platforme morajo, uh, niso čisto neodvisne. Ampak eh, poročevalke so tiste, ki morajo tukaj dati svojo besedo. Katera bo prva govorila Sabin? Najprej bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom iz drugih političnih skupin za današnjo izmenjavo mnen. Nekaj stvari je postalo bolj jasnih, kar se tiče stališč od razvoja stališč prejšnji teden na tem in onem mestu smo izpostavili to, kar smo dejali že na zadnjem sestanku kot poročevalki in tudi kar se tiče nadaljnega razvoja. Kar se tiče slabitve erge in krepitve odbora za stike, tudi gospod Krasnodemski je o tem govoril, smo že zadnjič jasno povedali, da ne gre za to, da želimo oslabiti ergo. želimo imeti ravnovesje med strokovno tehnično izmenjavo in podlago, ki jo erga kot tehnična organizacija, ja, neravno organ, kot odbor torej ima. In potem politična ocena razmer v posameznih državah članicah. Dejali smo, da tako odbor za stike kot tudi erga morata svojimi poročili pomagati komisiji. Oba vidika sta pomembna. In tako moramo razumeti 82. predlog spremembe, kjer tudi poslance Evropskega parlamenta zajemamo v ta odbor za stike, tako da bomo imeli bolj celovito politično oceno na vseh ravneh, ne pa samo nacionalnih stališč. Po drugi strani pa mora erga podajati tudi mnenje. Že zadnji smo dejali, da smo naredili napako. Odbor za stike mora podajati poročila. Ta pa mora poročila podajati tudi ergi, tako da bodo vsi na enake ravni glede informacij. In to je bilo kar nekaj napak, ki smo jih naredili. In mislim, da bomo s tem in tudi pri iskanju kompromisa to želeli izravnati. Potem pa 85. predlog spremembe, to je bilo vprašanje, če se prav spomnim, dejali smo, da države članice nimajo vpliva na redakcijsko izbiro vsebine ali formate in oblike. Mislim, da je to tudi prav. Neodvisni nadzorni organ ne naj ne bedi nad uradišmom, temveč naj poskrbi za to, da bo program sledil smernicam, ki so se jih zadali. Ne smemo pa že kar naprej izbirati uredniške vsebine. Govorimo o medijski, novinarski vsebini, eh, svobodi, svobodi eh, mnenja. In potem je ta razlika, da izpolnjujemo zakonske določbe, da je potrebno nadzorovati to. To je tista ključna naloga tega organa, ne pa nadzor nad osebino. To moramo jasno povedati in mislim, da je to v kontekstu razvoja, ki jih vidimo delno v Evropi, tudi izpostaviti. Druga točka, ex ante ali ex post, ocena pri platformah za razširjanje video. Tukaj torej ne gre za to, da bi že vnaprej presodili, kako izgleda video platforma naj ne ex ante preverja, kaj se lahko na moji strani počne ali ne. Moram pa ex post imeti možnost povedati, ta osebina je škodljiva mladini in se lahko samo pod določenimi pogoji odaja še naprej. Namreč tam, kjer otroci tega ne bodo mogli gledati in je tudi prisotna ustezna ocena. To pa moramo imeti na področju so regulacije tudi pri teh platformah, mora biti to zmožno uresničiti, tako da bomo lahko zaščitili uporabnike in mladostnike. Ne gre pa to za ex ante, temveč za ex post oceno. Ravno tako kot pri televizijskih programih nimamo ex ante ocene, temveč vedno ex post. Naj ne bi bilo medijskega organa, ki že naprej gleda, kaj se lahko daje in kaj ne. Če pa bodo težave, potem medijski organ seveda je za to, da predpiše, kaj se sme in kaj ne. Sicer pa se veselim sodelovanja s poročevalci v senci in prepričano sem, da bomo dosegli dobro soglasje. Ja, Dank auch von hvala lepa tudi z moje strani. Prisrčna hvala poročevalki, so poročevalki, poročevalcem v senci, pa tudi samostalim. Mislim, da je bila to dobra razprava. Škoda, da delno počasi sence ni več tu. Naj izpostavim, da lahko to posredujete naprej. Nihče ne želi ex ante nadzora, nihče si ne želi cenzure. Za božjo voljo, če me poznate, veste, da sem alergičen na vse, kar samo diši po cenzuri in seveda ne želim časa takega. Gre za to, da bi resnično dejali, če vemo za nezakonito, škodljivo vsebino, če vemo za sovražni govor, kršitve proti oglaševanju, če lastnik platforme to ve, potem se mora odzvati samo takrat. Potem pa težko vprašanje, Helga, kje pa je tista točka, ko lahko rečemo, da ve, ali je to že algoritem, ki ga pripravi, ali je to algoritem na podlagi iskanja, da torej določena sebina, ki je bila postavljena na koga drugega, ali je to že potem točka, ko ve za to če nam bo tu uspelo, in tu mi gre res za to, da točno vemo, kdaj bo ponudnik vedel za to, šele potem lahko zahtevamo, da se odzove, ne pa samo takrat, ko naključno naleti na to. Takrat bomo lahko naredili in potegnili jasno ločnico. Potem bi veliko pridobili. Potem bi resnično dosegli to, kar si želimo, kajti mislim, da tudi platforme za delitev video ali pa tudi klasična ali naravna televizija in druge platforme morajo upoštevati določena pravila za oglaševanje. Seveda mora biti jasno opredeljeno in moramo že naprej vedeti, ali gre za oglas ali za informativni program. To mora veljati tudi za platforme. To ni nič nedostojnega in tudi nič nenavadnega. Enako velja tudi za sovražni govor in zaščito mladine. In to je eden od razlogov, zakaj je komisija sploh vključila te platforme v direktive za audiovizualne storitve. In če bomo tukaj našli razumno storitev, kako bi lahko to razumno omejili, razmejili, bi veliko že dosegli. Kar se tiče družbenih medijev, Facebook tukaj hm, imam težave. Ne vem, ali je to smiselno, morda se bo potrebno potem o tem še pogovoriti. S tistimi, ki so to predlagali v tem trenutku, mislim, da to ni dobra zamisel. Enako za igre na srečo, zelo sem skeptična, ker mislim, da moramo resnično paziti, ali bo ta direktiva res zajemala vse bolje. Da ne, potem ne bomo več vedeli, zakaj sploh smo želeli to direktivo imeti neodvisnost. Nadzornih organov vedno smo opozarjali, da je neodvisnost organov pomembna in da cenimo delo erge in da je tudi zelo v redu, kako je to kodificirano v tej direktivi. V tem trenutku je v nekakšnem zakonodajnem vakumu in mislim, da je dobro, da sedaj to uredimo. Na določenih mestih smo malo pretiravali morda naredili kakšno napako. To smo sedaj, mislim, da z vlastnimi predlogi spremen popravili. Tako da mislim, da smo na dobri poti. Kar se tiče reklam, pa naj še enkrat poskusim, kar se tiče prožnosti. Seveda vemo, da nobeno področje ni urejeno tako kot linearno področje, kar se tiče oglasov. Na spletu sploh ni predpisov, vsak lahko glašuje tako pisano, kolikor časa hoče, lahko se prekinja, lahko se kaj pojavi nad čem drugim in tako dalje. Če pa seveda nekdo, ki nekaj organizira, hoče pripraviti dober program, si moram ostati možnost, to, da bo zaslužil. Če določeno področje ni urejeno zakonsko, drugo pa zelo, potem moramo vsaj poskusiti ustvariti enake pogoje. Popolnoma enakih pogojev tako ali tako ne bo. Potem bi morali vse enako regulirati ali pa, noben, ali pa ničesar. To ne bo uspelo. Če pa skušamo, torej, kar se linearne televizije vsaj malo fleksibiliziramo, to ni slabo. Saj ne razširjamo oglasov, niti minute več oglasov ne bo. morda je en sam spot za film manj škodljiv kot desetminutni blok reklam. O tem je potrebno tudi razmisliti. Lahko razmislimo o tem, ali bi od 20 spet prišli na 30 minut. Tukaj nimam s tem težav. Lahko razmislimo o tem, ali bi morda imeli takšno možnost kombiniranja, da bi pa sedaj se popolnoma oddalili od obljub, ki smo jih podali. In tudi želja, ki smo jih oblikovali, ko smo si želeli več prožnosti, da bi vsaj poskušali ustvariti enake pogoje. To se mi pa zdi malo nerazumno, ker tega nismo dali samo enkrat in to ne v prejšnjem parlamentu, temveč tudi v tem. In mislim, da moramo najti skupno pot k uravnoteženi rešitvi. Poskusili smo že, ko smo dejali, da ne bo vse v najbolj gledanem času, prime timeu, bi lahko imeli pravilo tudi o tem. Tudi tukaj se lahko malo poigramo in morda tudi na drugih področjih in potem bi to lahko prosto razporedili. Pol ure oglasov tega nihče ne bo imel, ker potem vedo, da ljudi ne bo več. In potem to, kar je zapisano, da moramo ljudem dati možnost ne gledati oglasov. Ja, vse to že imajo, to možnost že imajo, pač lahko grejo drugam na drug program. In potem se seveda veselim nadaljnih razprav. Upam pa, da bomo prišli do dobrega rezultata in na koncu, da bomo imeli dobro direktivo, ki bo morda veljavna vsaj deset let. Thank you. Grazie, grazie alle due rapporteur, credo che sia stato... Hvala obema poročevalkama. Mislim, da je bilo dobro, da smo danes imeli ta sestanek, ta, uh, to izmenjavo mnenj. To je bilo koristno. Hvala za vse odgovore. Hvala komisiji, ki je od blizu spremljala to pomembno razpravo. Naj vas obvestim, da bo naslednje srečanje 28. novembra v 15. uri. Najlepše hvala vsem sekretarjatu, tolmačem in k malu se vidimo. Nasvidenje.